bodo podpisani ta teden, bodo na voljo tudi v zapisniku seje. Prehajamo na sprejem oziroma spremembo dnevnega reda. Dobil sem prošnjo za spremembo četrtkovega dnevnega reda. Skupina ALDE prosi za to, da se poročilo gospe Bowles o evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih obračunov o katerem ne bi glasovali v četrtek, umakne z dnevnega reda. Besedo dobi gospa Bowles. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot poročevalka pri tem dosjeju, o katerem ne bi glasovali v četrtek, ne povem, da smo pripravljeni odložiti glasovanje za še en mesec, kajti menimo, da bomo zdaj vendarle lahko prišli do kompromisna v prvi obravnavi. Štiri države članice, Francija, Nemčija, Italija in Portugalska, namreč niso bile pripravljene na to, da bi določene statistične podatke obvezno posredovali. To je bila tista ovira, na katero smo naleteli proti koncu danskega predsedovanja. Mediji so o tem veliko poročali in eh, novo predsedstvo je uspelo zdaj izvesti nekaj več pritiska in zato smo, mislim, da zdaj že pri potencialnem eh, dogovoru. Počakati moramo še na potrditev, ampak gre za nujno zadevo, seveda, kajti zbiranje statističnih podatkov, še posebej od eh, regij, na kar se to navezuje, je zelo pomembno, da lahko dokažemo, da potem ne bo kakšnih eh, neprijetnih presenečenj pri eh, računih in proračunih in mislim, da se lahko vsi samo strinjamo in eh, vse politične skupine v odboru se strinjajo s tem predlogom za odložitev oziroma preložitev glasovanja. Hvala lepa, gospa Bowles. Želi kdo spregovoriti v prid temu predlogu? Proti? Tudi ne, potem glasujemo o predlogu gospe Bowles. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. To točko torej umikamo z dnevnega reda. S tem je dnevni red za ta teden potrjen. Zdaj pa začenjamo s prvo vsebinsko točko na dnevnem redu in sicer poročilo gospe Lare Komi o evropski standardizaciji. Besedo dobi najprej gospa poročevalka Lara Komi. Izvolite.